Colleagues, may I ask you to take seat? Kolegi, prosim, sedite na svoja mesta, da lahko začnemo z tem zaslišanjem. Vse goste bi prosil, da ne sedijo na sedežih poslancev in naj vas opozorim tudi, da lahko današnje zaslišanje spremljate na spletu in tudi v dvorani za poslušanje. Samo poslanci lahko nagradijo kandidata z aplauzom, če tako želijo. Dobro jutro, gospa Ulskok, predsednica odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, gospod Buzek, predsednik odbora za industrijo, raziskave in energijo. Skupaj z njima vas Pozdravljam in pozdravljam eh, kandidata za komisarja za delovno mesta, rast eh, naložbe in konkurenco, gospoda Katajnena. To zaslišanje bo potekalo v vseh treh odborih eh, skupaj, kot določa poslovnik, kajti v primeru, da portfel kandidata za komisarja spada v pristojnost več kot enega odbora, je ta kandidat zaslišan pred več odbori hkrati. Pridružena odbora pri tem zaslišanju sta odbor za promet in turizem in odbor za regionalne zadeve. Namen tega zaslišanja je, da se parlamentu omogoči, da lahko glasuje o predlaganem kolegiju komisarjev, kot eh, to določajo pogodbe. Odbor mora oceniti, ali je kandidat za komisarja primeren za, primeren za opravljanje naloge v kolegiju. Kandidat je moral odgovoriti na pisna vprašanja, odgovore ste dobili v vseh jezikih in v skladu z pravili je kandidat eh, podal tudi izjavo o finančnih interesih. Odbor za pravne zadeve je eh, dejal, da nima nobenih pripomp eh, glede izjave o finančnih interesih kandidata za komisarja. Naj vam razložim še, kako bo potekalo to zaslišanje. Kandidat za komisarja bo podal uvodno izjavo, ki ne bo daljša od 15 minut. Potem pa bo imel 5 minut ob koncu razprave za zaključno izjavo. Po uvodu bodo poslanci zastavili 45 vprašanj in sicer v treh minutnih sklopih. Ena minuta za vprašanje, dve minuti za odgovor. Naj opomnim poslance tudi, da bomo zelo strogi pri izvajanju eh, tega triminutnega sklopa. Na voljo bo tolmačenje v 23 eh, jezikov, torej vsi lahko uporabljate svoj materni jezik in kot sem že povedal, se bo zaslišanje prenašalo preko spletne strani parlamenta. Naj eh, podam še nekaj uvodnih izjav. Novi komisar bo moral doseči ambiciozne cilje, poskrbeti bo moral za gospodarsko uživitev, za ustvarjanje novih delovnih mest, uspodbuditi bo moral naložbe v resnično gospodarstvo. Potrebno bo premustiti razkorak, ki obstaja med eh, gospodarstvi Evropske unije. Zelo pomemben pri tem bo svežen eh, v višini 300 milijard evrov, ki ga je napovedal eh, predsednik Juncker. In zato bi radi slišali tudi več podrobnosti o uporabi teh sredstev. Kot je zapisano v pismu o nalogah, se boste morali osredotočiti na infrastrukture, raziskave, inovacije in eh, precejšen delež eh, sredstev, ki jih je eh, napovedal Juncker, bi moral biti namenjen vzpostavljanju novih delovnih mest za mlade. Potrebno je nadaljevati tudi z prizadevanji na področju jamstva za mlade in uh, Osredotočiti se moramo na dodatno usposabljanje brezposelnih. Komisija in Evropski parlament morata sodelovati, tako da bo usmerjanje evropskih politik uspešno, pri tem pa je potrebno upoštevati tudi družbene posledice gospodarskih reform. Glede na odločitev koordinatorjev odbora Ekon sem prosil predsednika komisije Junkarja, za revizijo eh, pristojnosti v gospodarski ekipi Evropske komisije, predvsem ko gre za notranje in zunanje zastopanje. In eh, čakamo na odgovor izvoljenega predsednika Junkarja. Sedaj pa dajem besedo gospe Ulsko, ki bo spregovorila v imenu odbora Empl. Hvala lepa, govorila bom v šveččini. Najlepša hvala. Evropska unija skrbi za solidarnost. To je eden izmed temeljev Evropske unije, predstavlja velik potencial za zaposlovanje in ustvarjanje gospodarske rasti in to sta dva vidika, ki jih v tem trenutku nujno potrebujemo. Da bi lahko notranji trg dobro deloval in da ne bi prihajalo do socialnega dumpinga, mora Evropska unija določiti minimalna pravila, minimalna pravila za zaščito državljanov notranjega trga ne smemo pretirano izkoriščati in potrebno je zaščititi pravice zaposlenih. V Evropske unije trenutno vlada množična brezposelnost, eh, proti kateri se bomo lahko uspešno borili le, če bodo države članice sodelovale, ne pa da med seboj ne tekmujejo z nizkimi plačami in z omejenimi pravicami zaposlenih. Temeljne pravice zaposlenih morajo biti ohranjene podjetja jih morajo spoštovati. Seveda je pomembno eh, tudi, da zagotovimo spoštovanje evropskega projekta. Namreč krepi se nacionalizem, populizem in gospod Katajnen kot eh, komisar. Boste morali še prav posebej paziti na to, da se ukvarjate tudi z temi temami. In da se posvetite predvsem prvi besedi v vašem nazivu in sicer delovnim mestom. Gospod Buzek, hvala lepa, Marita Ulskok in uh, hvala lepa, gospod Gvaltieri, hvala lepa, da mi boste pomagala so predsedovati. Glede na program Evropskega parlamenta je danes zadnji dan zaslišan eh, in eh, to je najbrž dobra novica za poslance. Veliko zaslišanje za nami. Rad bi pozdravil Jerkija Katajnena, ki je kandidat za podpredsednika nove komisije. In pozdravljam tudi vse kolege odborov Ekon, Empel in ITRE. Pozdravljam tudi vse eh, predstavnike nevladnih organizacij, majhnih in srednje velikih podjetij, industrije, držav članic In pozdravljam vse tiste, ki naše zaslišanje spremljate, kajti to je javno zaslišanje. V Evropskem parlamentu si prizadevamo za preglednost. Torej, dobrodošlica tudi vsem tistim, ki nas spremljate na spletu. Na naši spletni strani. Naj povem nekaj besed. Odbor ITRE je odgovoren za raziskave in inovacije, za industrijo, za podjetništvo, za majhna in srednje velika podjetja, za energetiko, za digitalno gospodarstvo. Vsa ta področja vplivajo seveda tudi na zagotavljanje konkurence, konkurenčnosti. In tega se vsi zelo dobro zavedamo. In za ta področja bo tako eh, odgovoren tudi podpredsednik komisije. To področje naj bi usmerjal in vodil skupaj z nekaterimi drugimi komisarji. Veliko je izzivov, ki nas čakajo v prihodnih petih letih na vseh tih področjih. In kolegi odbora ITRE, kajti jaz sem predsednik odbora ITRE, bi radi izvedeli, kako namerava podpredsednik doseči te cilje. Kako namerava odgovoriti na pričakovanja naših državljanov. Najlepša hvala. Sedaj pa vračam besedo gospodu Gvaltjerju. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Buzek. Sedaj pa bomo začeli z prvim krogom vprašanj. Krištjanis Karjens, koordinator skupine ELS. Ali ne bi najprej prisluhnili kandidatu za komisarja, gospod predsednik? Ja, uvodne izjave so bile tako zanimive, da sem storil napako. Ja, po tem petem zaslišanju sem že malce utrudil.